dem parlament zu Beginn der nächsten Tagung zur Genehmigung Zapisnik bo predložen parlamentu v nekaj dneh, če ne bo nobenih uh, ugovorov, potem bom že sedaj predal sprejete resolucije uh, pristojnemu. Uh, sedaj pa je zaseden.